Začenjamo z glasovanjem. Najprej bi rad predstavil rok za uložitev predlogov sprememb za splošni proračun za leto 2013 za odbore in za skupine poslancev, ki obsega vsaj 40 eh, poslancev, je rok v četrtek 6. septembra ob 12. torej se pravi opovdne. Za bližne skupine v četrtek 13. septembra opovdne. V imenu predsednika bi rad podal naslednjo izjavo. Kot veste,